kolegice in kolegi sedaj prehajamo na obrazložitev glasov in prvo poročilo je poročilo ertok gospa šojdrova imate besedo gospa šojdrova samo trenutek kolegice in kolegi hvala lepa malo miru prosim zato ker prehajamo na obrazložitev glasov. Gospa Šojdrova, prosim.